za onesnaževanje ali pa da gredo na zasedanje v Mozambik. Torej, imamo področja, kjer ni revizije, ker se financiranje namenja državam, Evropski uniji. Ko gre evropsko financiranje za različne projekte darovanja, se to ne preiskuje. In kot je rekel kolega, veliko je takšnih proračunov, kjer je premalo transakcij za revizijo in ponovno so te transakcije sključene tu pri napakah. Pak jaz bi nekaj predlagal, zelo enostavno. Če ne morete imeti revizije, potem ne porabite tega denarja. Tako boste izboljšali vašo revizijo proračuna. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je za eno minuto in pol na vrsti kolega Dojč. tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Predsednica, dragi kolegi! Evropsko računsko sodišče je pomemben varuh porabe evropskih sredstev. Vsako leto sodišče objavi poročilo o računih in to je potem tudi začetek postopka razrešnice. Enajstič sem v tem postopku. In vsako leto sem zadolžen za druga področja in reči moram, da računsko sodišče upravlja odlično delo. Odlično sodelujemo. Če pa naj omenim tendence, pa moram reči, da vidimo pozitivne trende. nimamo negativne bilance in ocene kažejo, da naj bi bila stopnja napak v lanskem letu na stopni 2,6 odstotkov, čeprav je bilo veliko zaprosil za izplačilo recimo za naložbe. Predsednica, jaz bi rad povedal še nekaj. Kot vodja mađarske delegacije v LS-u lahko spregovorim 23. oktober, to je pri nas praznik, pri nas beležimo spomin na revolucijo iz leta 56, spominjamo se naših herojev. In to sem želel omeniti. Hvala. Prosim, da se držite časa za govor pri takšnih pripombah. Eh, Kolegin... Naslednja je na vrsti kolegica Volter za minuto. Ja, hvala, predsednica. V zadnjih mesecih veliko govorimo o nekaterih državah, nekaterih vprašanjih, da časih pozabljamo na to, da imamo še 27 držav članic, ki morajo sprejeti proračun za naslednjih eh, sedem let. Ne gre le za to eno državo. In to bo priložnost ne le za bolj zeleno, bolj socialno Evropo, ampak bomo lahko rešili tudi nekatera zelo problematična vprašanja in sodišče je to jasno pokazalo v svojem poročilu. Tu imamo 280 milijonov, ki, šo, ki še niso bili izterjeni in to je problematično. V nekaterih državah eh, se zvanje ni izboljšalo in prav v teh državah potrebujejo projekte za razvijanje gospodarstva. Uh, Zato moramo imeti bolj pameten pristop, da bomo lažje dostopali do sredstev za dobre projekte, ki prinašajo dodano vrednost za Evropo. Recimo, lahko bi vlagali v železnice. Torej, v prihodnih sedmih letih moramo poskrbeti za to, da delamo na tistih projektih, kjer bomo imeli več denarja, ne manj. Kolega Piper. Najlepša hvala. Naslednji je na vrsti kolega Piper. Najlepša hvala. Britanski kolegom eh, za to polemiko eh, boste eh, tudi Združeno kraljestvo razklali na pol. Hvala lepa tudi računskemu sodišču za opravljeno delo. 2,6 odstotka se dobro sliši, nekatera področja so se izboljšala, ampak na področju strukturne politike se je situacija močno poslabšala iz 5 odstotkov na 3 odstotke. To je zelo slab signal za naše davkoplačevalce in tukaj gre za projekte, ki so najbolj prepoznavni v naših regijah. Zanima me, ali zares izpolnjujemo zahteve glede preglednosti. Že leta ne želimo objaviti imen držav, eh, ki eh, kažejo največje težave. Že leta zahtevamo seznam črnih ovc. Eh, vse skupaj je povezano tudi z birokracijo v državah članicah in tudi mi smo odgovorni za to, da prihaja do napak, da pride do zastoja eh, sredstev in do prenagljenih odločitev. Ampak komisija ne želi eh, sama prevzeti odgovornosti, skriva se za statistikami in pregledi. Tudi mi nismo pripravljeni prevzeti odgovornosti. Skupaj lahko prispevamo k izboljšanju situacije, lahko krivdo prevalite na nas, eh, ampak zagotovite več preglednosti v državah članicah in tudi pri nevladnih organizacijah. To bomo v prihodnih letih zahtevali. Hvala lepa. Naslednja na vrsti kolegica Grapini. Hvala, predsednica. Najprej hvala računskemu sodišču za odlično poročilo za leto 2018, odlično, ker odraža zelo kompleksno situacijo in to gre za tisoče dni revizije vaše ekipe v državah članicah, institucije v tretjih državah in vidimo, da je to obrodilo sadove vsta trud vašega dela. Korekcije manj. Vi bi morali skupaj z računskim sodiščem začeti izvajati strategijo za to, da bi preprečevali. Mogoče je upravičeno iskati napake, ampak za vse bi bilo bolje, če bi preprečevali, preden pride do napak. Mislim, da je to boljša filozofija. Potem bi rada rekla, da ste pripravili 41 poročil o agencijah, to so zelo uh, eksplicitna poročila, potem ste tudi objavili kar nekaj dokumentov, sicer tudi rekordno število čestitke. In kot vrčevalka pri razrešnici bom to uporabila. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa za minuto in pol kolega Lega. Hvala, predsednica. Vedno je dobro, da pride do zmanjšanja napak pri splačilih evropskih sredstev, ampak to ni dovolj na nekaterih področjih kar ni luči na koncu tega tunela. Zlasti na tistih področjih, kjer bi morali imeti najnižje stopnje pak. In to je obžalovanja vredno, da je tu prišlo do napačne porabe sredstev. Pri kohezijski politiki vidimo pet odstotkov lani. In to se je splačalo eh, neupravičenim podjetjem. Deloma zato, ker je zakonodaja tako zelo zapletena. No, mogoče ne razumem najbolje, zakaj eh, evropska birokracija ne more spoštovati svoje lastne zakonodaje. Kar nekaj evropskih institucij ima težave s novačenjem, pa tudi s prejemanjem proračunske politike. Poenostaviti moramo te procese. No, jaz sem zelo žalosten, ko vidim, da porabimo toliko denarja na napačen način. Ne moremo nenehno namenjati denarja projektom, ki sploh niso upravičeni, kajti Državljani Evrope si zaslužijo več in bolje, zaslužijo si, da porabimo njihov denar na najboljši možni način. Sedaj ni tako. Vse pa smo pri postopku, pritegnite pozornost predsednice, dve zahteve imam, oboje sprejeto. Kolega Polčak, minuta. Hvala predsednica, hvala za besedo. Zahvaljujem se za to poročilo. Mislim, da je to lep pregled situacije, to so koristne informacije tudi za nadaljne delo. Ampak v razpravi pa smo slišali govoriti največ o teh stopnjah napak in to je povezano s temi poskusi poenostavitve. Stopnje pak so različne od leta do leta in ko sem gledal zahteve pri nekem kmetijskem podjetju, recimo za ozelenitev, sem videl, da gre za zelo obsežno število dokumentov, ki jih je treba predložiti. Treba je preučiti, kako poenostaviti vse te zahteve. Vse več je tudi neizplačenih plačil, tudi različnih regijah. To ni dobro. Evropska unija mora preučiti izvajanje skladnosti, tako da bi preučili, kako dobro se porabi denar. Treba se še bolj sretočiti na to. Najlepša hvala. Potem pa uh, dobi besedo še gospod eh, Čuhodar. Hvala, predsednica. Hvala računskemu sodišču za vse trud. Vidim, da je prišlo do velikih sprememb, zlasti pri teh vrednotah. Seveda se lahko marsikaj izboljša, to niso neki idealni zakoni in treba je ustrajati na preprečevanju, kajte veliko aktov je, ki bi jih lahko poenostavili, ne kradejo vsi, ki se zmotijo. Mogoče včasih ne damo pravilnih navodil, zlasti na področju kmetijstva. Bi lahko poenostavili ta navodila, mogoče bi lahko imeli neke standarde, zato da se ljudje ne bi več moteli. In zato se že sedaj zahvaljujem. Treba je spremeniti te vidike, da bi šli na bolje v celotni Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo komisar Oettinger. Gospa predsedojoča, spoštovane dame in gospodje, dragi poslanci, poenostavitev. Ja, prav imate. Vse moramo storiti zato, da bi poenostavili postopke za pridobitev sredstev, za uložitev predlogov za izvajanje programov in za obračun sredstev, kaj te upravni postopki nas veliko stanejo. Tako evropsko raven, kot tudi podjetja, nevladne organizacije, univerze, eh, kot eh, tudi države članice. Ampak res je, da moramo preprečiti tudi korupcijo in pa goljufije. Če bo postopek preveč enostaven, bo hitreje prišlo do zlorab. In še ena prošnja. V zadnjih letih, v zadnjih desetletjih je prišlo do sprejetja večjega števila pogojev, in postopkov, predvsem v svetu, pa tudi v parlamentu. Po letu 2020 imamo priložnost, da v središče postavimo poenostavitev in da poskrbimo za to, da ne bomo imeli zapletenejših postopkov za določitev izjem, za pridobitev sredstev in tako naprej. Pri izkušnjah, ki sem jih zbral na regionalni, nacionalni in evropski ravni, vam lahko zagotovim, da je kakovost uporabe sredstev vsaj tako dobra na ravni Evropske unije kot v državi, iz katere prihajam in ki jo izjemno dobro poznam tako na lokalni, regionalni, kot tudi na nacionalni ravni. Nobenega razloga ni, da bi svoje delo ocenjevali slabše kot delo drugih, eh, ampak motiti se je preprosto človeško. Pomembno pa je, da napak ne ponavljamo, da napake odkrijemo in jih popravimo. In da razvijemo najboljše prakse in se na ta način nekaj naučimo iz teh napak tako, da se napake ne ponavljajo znova in znova. Stopnje napak danes znaša 2,6 odstotka. Uče, eh, pred nekaj leti je znašala 4,6 odstotka. Seveda želimo znižanje te stopnje napak ampak gre tudi za zanesljivost. Veliko je bilo eh, komentarjev in vprašanj, ampak eh, sedaj teh poslancev več ni v dvorani. Eh, ta situacija eh, se mi zdi nesprejemljiva in to se ne dogaja v nobenem nacionalnem parlamentu, da se zastavljajo vprašanja, kritična vprašanja komisiji in poračunskemu sodišču in tisti, ki so zastavili to vprašanje, so naenkrat izginili. Morda so sedaj eh, na pivu, na kavi ali pa celo v svoji pisarni, ampak načela vljudnosti zahtevajo, da pri demokratični razpravi ustrajaš do konca in da prisluhneš odgovor na svoje vprašanje. In to, kaj ne mislim toliko na polemiko z desne e, strani. Mislim tudi na kolega Lego, ki je bil zelo kritičen in ga sedaj več ni tukaj. Tema popolne preglednosti je tema, s katero se lahko še ukvarjamo povsem spoštujemo eh, proračunska pravila, ki ste jih sprejeli vi. Nič manj, nič več. Če želite več, potem lahko to preverimo. Pri napakah nismo tako zelo pregledni kot pri goljufijah in zlorabah. Pri goljufijah in zlorabah predstavljamo tudi države, podjetja in pa državljane, ki so kazensko odgovorni. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa predsednik računskega sodišča, kolega Lenik. Gospa predsedujoča, gospod komisar, dame in gospodje poslanci. Najprej bi se rad eh, zahvalil gospe Holmajer, novi predsednici odbora za proračunski nadzor. Veselimo se šo, že sodelovanja z vašim odborom. Mislim, da ste izpostavili tudi ključno točko, ki se je potem ponovila v razpravi in sicer bolj zapletena so pravila, više je stopnja napak. To je pravzaprav nakratko povedano vir vseh problemov. Jaz sem 22 let sedel na drugi strani in to je tudi naša krivda, krivda so zakonodajalcev. Kaj ti eh, so zakonodajalci sprejemajo zapletena pravila zaradi tega, ker ne zaupajo upravi. Vedno več je podrobnosti, vedno več je zahtev in to velja za vso zakonodajo. Potem pa postanejo pravila tako zelo zapletena, da pride do napak mogoče eh, to eh, tako zelo dobro vidim, zato ker sem včasih sedel tudi na eh, drugi strani te dvorane. Morda bi bilo bolje, če bi imeli več zaupanja, če bi imeli jasna pravila in če bi na ta način sprejemali odločitve. Mislim, da je to odločilna točka, kajti potem bo tudi stopna napak upadla. Hvala lepa tudi za komentar o pilotnih projektih eh, in o prehodu eh, na novi pregled. Na ta način bomo preverili tudi notranjo strukturo, notranji nadzor komisije in držav članic. Na ta način bomo ugotovili tudi, kje se pojavljajo pomankljivosti in v dialogu z komisijo in pa drugimi nadzornimi organi bomo lahko ugotovili, kako bi situacijo izboljšali. Poleg eh, tega bomo na ta način zbrali tudi podatke, ki jih bomo lahko potem uporabili pri naši reviziji. Gospod Častel je omenil, da so problemi vsako leto isti, povsem prav imate. Zapletena birokratska pravila so bila že omenjena. Morda še pripomba v zvezi z problemom, ki sta ga omenila gospod Čestel in gospa Grapini. Šlo je ne le za skladnost pri izvajanju proračuna, ampak tudi za vprašanje doseganja rezultatov. Evropsko računsko sodišče je število poročil, ki se ukvarjajo z učinkovitostjo, več kot podvojil torej naše dejavnosti močno usmerjamo eh, tudi na to dimenzijo in to bomo počeli tudi v prihodnosti, kajti dejansko menimo, da je za državljane in za vas kot deležnike veliko pomembne ali je. Eh, ali se most oziroma pristanišče, ki je bilo izgrajeno z evropskimi sredstvi, dejansko uporablja, ali ta projekt deluje. To je najbrž pomembnejše kot vprašanje, ali eh, je eh, pri eh, javnem razpisu ta projekt bil dodeljen napačnemu podjetju. To je seveda ravno tako pomembno, ampak še toliko pomembnejši so rezultati. Gospa Wolters, gospod Pardel so omenili, sta omenila vprašanje trajnosti pri novi strategiji. Eh, se osredotočamo tudi na nova pravila. Ukvarjali se bomo z vprašanjem strateških eh, trajnostnih ciljev. To bo vedno tudi v osredju naše pozornosti in podali vam bomo več informacij tudi v zvezi z trajnostjo. Hvala lepa eh, tudi za prijazne besede. Če si boste ogledali eh, poročilo računskega sodišča, boste tudi v prihodnosti videli konkretne probleme eh, oziroma konkretne primere, kjer so šli, šle stvari na robe. Kaj ti menimo, da je potrebno najti tudi ustrezne rešitve, gospod Črnecki, pa tudi drugi so se osredotočili na statistično metodo pogodba nas eh, zavezuje, da podamo izjavo o zanesljivosti izvajanja celotnega proračuna. Nihče ne more nadzorovati na milijone transakcij, eh, ki jih Evropska unija izvaja na različnih področjih podrobno. Tudi eh, drugi revizorski organi tega ne morejo početi. Zaradi tega prevzamemo tudi statistično napako, ki je seveda pomembna in eh, potem preverimo postopke, ki so potekali. In na osnovi tega predstavimo oceno predvidene stopnje napak preverimo pa približno 750 eh, transakcij in potem lahko z 79 odstotno gotovostjo trdimo, eh, kakšna je dejanska stopnja napak. In seveda bi lahko bili še natančnejši, seveda bi lahko eh, teoretično podali še več podatkov o vseh posameznih eh, postavkah evropskega proračuna, ampak potem potrebujemo veliko več sredstev. Skoraj da polovico svojih sredstev namenjamo za nadzor nad transakcijami za letno poročilo. Če želimo biti podrobnejši, če želimo eh, še enkrat eh, večjo natančnost, pa potrebujemo štirikrat toliko eh, sredstev. Če nam boste dali 4000 uradnikov, potem bomo zagotovili še natančnejše informacije. Tudi to je matematična statistika in to je tudi odločilno vprašanje, ki si ga je potrebno zastaviti. V skladu z obstoječimi viri pa so naše možnosti omejene. Če želimo ustrezno uporabljati vere, pa moramo opraviti tudi oceno tveganja. Konkretnejši smo na tistih področjih, kjer so tveganja višja. Tam, kjer so bila tveganja eh, nizka eh, že leta in leta, recimo na področju uprave, izvajamo manj pregledov, torej poskušamo eh, ustrezno uporabljati naše vere in vam zagotoviti čim boljši rezultat. To odgovarja tudi na vprašanje gospe Garcije v zvezi z statistično metodo. Gospod Boje je govoril o uporabi sredstev in o uh, količini oziroma o številu projektov. Vse številke si lahko ogledate v našem letnem poročilu in eh, lahko preberete tudi naše stališče glede večletnega finančnega okvira. Gospod Novakov je govoril o eh, doseganju rezultatov, o učinkovitosti, o tem sem že spregovoril. Gospod Jurčika je govoril o objavi poročila OECD. Ja, eh, drži menimo, da imamo v Evropski uniji zelo visoke standarde eh, pri eh, uporabi proračunskih sredstev. Zelo visoke standarde imamo, ampak vedno jih lahko še izboljšamo. To spahni vprašanje in vse to je zapisano tudi v poročilo. Ampak, eh, če pogledamo, kako smo se odrezali v primerjavi z drugimi državami po svetu, recimo, če se primerjamo z ZDA, vidimo, da smo se dobro odrezali leta 1999 je morala odstopiti Santerjeva komisija. To je bilo naše izhodišče in takrat je računsko sodišče eh, tudi pripravljalo poročila in je podalo negativno oceno glede izvajanja evropskega proračuna. V 90-ih letih nismo objavili podatkov za eh, posamezne eh, razdelke. Govora je bilo o napačnih odstotkih Takrat nismo imeli učinkovite notranje revizije, kot jo imamo danes. In če primerjamo to situacijo z današnjo situacijo, potem lahko ugotovimo, da smo dosegli ogromen napredek, tudi zahvaljujoč vašemu parlamentu. Kajti Evropski parlament je od leta 1999 sprejel številne spremembe v eh, finančni uredbi in uh, sicer na pobudo uh, odbora za proračunski nadzor. In zaradi tega so se stvari precej spremenile in uh, današnji proračun je veliko boljši. Torej mislim, da smo dosegli ogromen napredek in potem še pripomba glede uh, predpristopne pomoči. Ja, seveda teoretično lahko ponudimo eh, podatke eh, o državah, ampak eh, potem potrebujemo tudi dodatne vire. Kajti, če želite konkretne podatke, potem morate vedeti, da za vsako državo pregledamo le 60 transakcij. To je statistično zanemarljiva številka. Če želite nek rezultat, ki bo temeljiv, na konkretnih podatkih, dobro, ampak potem potrebujemo več virov. Ampak če pregledamo za vsako državo le 16 transakcij, eh, potem eh, vse skupaj nima smisla. Nazadnje smo eh, leta 2014 objavili vse podatke, ki smo jih zbrali. In takrat smo zapisali, da so to statistično zanemrljivi podatki, ki ne morejo vplivati na oceno situacije v nobeni državi članici. In takšna je situacija tudi danes in se tudi ne bo spremenila. Zato lahko ponovim to, kar sem povedal pri Ekofino v preteklem tednu, kajti tudi svet vedno želijo ja, več tukaj, več tam, eh, bolj podrobne podatke na tem področju. Z veri, ki so nam na voljo, tega ne moremo storiti. In te želje lahko ponavljate, kolikor pogosto želite, ampak tega žal ne moremo storiti. Želim si, da bi imeli več verov, ampak vprašanje je tudi, ali je to sploh smiselno, ali potrebujemo več sredstev za vsa ta proračunska področja. To pa je spet odločitev, ki jo morata sprejeti so zakonodajalca. Torej, odgovor na to vprašanje lahko ponudite le vi in ne mi. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. S tem je razprava zaključena. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad które brzmi... Naslednja točka na dnevnem redu pa je ustno vprašanje za svet in komisijo o operacijah iskanja in reševanja v sredozemlju. Predno začnemo z razpravo, bi vam želela povedati, da zato da bi sodelovali v postopku pritegnite pozornost ali pa da bi uporabili modri kartonček, da lahko za to uporabite bodi si stari sistem ali pa novega, kjer potrebujete tudi volilno kartico pri. Torej, za besedo v okviru postopka pritegnite pozornost, lahko um, ukrepate že zdaj, to prošnjo lahko vdate že zdaj. Uh, najprej pa dobi besedo avtor ustnega vprašanja, gospod Lopez Aguilar. Thank you. Hvala, gospa predsedujoča. Veliko čast mi je, da lahko predstavim ta osnutek resolucije na tako zelo občutljivo temo, na temo iskanja in reševanja v Sredozemlju. Ja, gre za iskanje in reševanje človeških življenj v Sredozemlju. Vidimo, da je v Sredozemlju ogromno smrtnih žrtev, o katerih smo že velikokrat pričali tudi v razpravah v tem plenarnem um, okviru v Strasburu. Najprej bom povedal nekaj v angleščini, um, tudi eh, na široko smo govorili o tem v odboru za pravosodje oziroma za človekove pravice, pravosodje in uh, pravne zadeve, potem pa bom uh, zaključil v španščini. Uh, Torej, na začetku bi želel spomniti na pomen zgodovinskih resolucij tega Evropskega parlamenta. Kar nekaj jih je bilo. Vsakič, ko se je zgodila tragedija v sredozemlju, ko se je izgubilo tisoč, samo tisoč je umrlo v sredozemlju, samo letos je tisoč ljudi umrlo v sredozemlju in vedno smo potem izglasovali resolucijo kot neke vrste ritual in vedno obžalujemo to vrstne tragedije, zdaj pa je treba eh, pri, privesti do in upeljati spremembe in pozvati komisijo in svet, da dejansko tudi ukrepate. In to je cilj te resolucije. Uh, S to resolucijo smo skušali eh, vključiti vse sestavne elemente argumenta, argumentov političnih skupin, ki jo podpirajo, ki kažejo na to, da seveda vemo, da je treba ustaviti to tragedijo in narediti konec izgubam eh, življenj ogromno ljudi umre, ker, najdejo, ker nimajo prave poti do Evrope. Zato so potem izpostavljeni trgovcem eh, z, člove, z ljudmi in potem izpostavljeni tudi kršitvam človekih pravic, tudi v Libiji. Tako da tukaj ne plediramo samo, da je nujno izboljšati eh, oziroma odpreti humanitarne koridorje in povečati možnost um, pravih, pravnih poti in hkrati menimo, da je treba Libiji povedati, da to ni varen kraj, varno zatočišče za te begunce. Obenem pa menimo, da je treba se odzvati na to, kar se dogaja v Frontexu, ki sodeluje z državami članicami in tudi z libijsko obalno stražo. Vemo, da tisti, ki želijo oiti iz Libije, da se izpostavljajo eh, libijskim organom, ki menijo, da je to pravzaprav zločin, eh, če ljudje skušajo nezakonito oditi iz libijskega zemlja, pri čemer nimajo možnosti zakonitega odhoda. To pomeni, da tisti ljudje, ki se vrnejo v Libiji, so potem izpostavljeni nehumanim zlorabam, pravom človeka pravic. Ne smemo um, zanemariti tega in uh, gledati stran pri tej situaciji. Pa še neka pravna. Um, točka je oziroma del razprave, ki, o kateri tudi vse čas govorimo. Torej, da je treba narediti konec kriminalizacije nevladnih organizacij, ki skušajo reševati žel eh, življenja v sredozemlju in sodelovati pri tem. Seveda eh, smo hvaležni za to, kar počnejo javni organi v Italiji in Španiji. Ogromno javnih virov so vložili za to. Eh, kot tudi druge države na jugu Evropske unije, Malta, Grčija. Vse te države seveda so namenile veliko sredstev, da bi reševali življenje v sredozemlju, vendar pa morajo to početi v okviru, evropskega nekega, evropske, v okviru neke evropske ureditve, ki je skladna z evropskim pravom, pravom. In ko rečem evropsko pravo, imam tukaj v mislu tudi mednarodno humanitarno pravo, ki je na kocki, kajti ta načela so del um, evropskega prava v, v skladu z lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati pred letom 2005, torej pred desetimi leti. Ključno za listino človekov pravicom, ki v 18. členu določa, da ima oseba pravico do uh, tega, da zaprosi za azil. In deset let je tudi že od tam preja, kjer smo pozvali, da naj bi imeli prostor svobode in pravice in kjer smo se zazeli, da bi bil odziv do azila dosleden in skladen z evropskimi vrednotami. Seveda pa to pomeni tudi deljeno odgovornost in to pomeni tudi deljeno odgovornost, ko gre za vprašanje ki je zapisano v 80. členu o, o, o pogodbe delovanja o Evropski uniji. Vse te sestavni deli torej že obstajajo. Pa, eh, komisijo pa pozivamo, da naj sedaj v tem novem mandatu s svetom poskrbita, da bosta deblokirala azilni svežen, naj poskrbita, da se bo um, pregledala direktiva o azilu, da se um, naredi konec dekriminalizaciji nevladnih organizacij, da se odprejo pristanišča za tiste ladje, ki so rešile uh, življenje življenja na morju v skladu z mednar mednarodnim pravom. Kajti konvencija o pravu mori, ki je bila kodificirana na ja Jaman, Jamajki 1982, pa potem tudi konvencija o varnosti na morju, ki je bila sprejeta v 70 letih prejšnjega stoletja, ti dokumenti še vedno veljajo in so zavezujoči za države članice Evropske unije. Torej, obstajati mora Evropski okvir za odzivanje, kar je pomembno. Na zadnje, bi želel še enkrat upozoriti na to, da je nujno, da parlament jutri na glasovanju dokaže isto voljo in željo, da poda svoje lastno sporočilo svetu in komisiji v istem smislu, kot ga je že v prejšnjih resolucijah. In še zlasti resolucijo, v kateri govori o holistic approach, holističnem pristopu do resolucije, azila. Na resoluciji, ki jo je podpisala gospa Mecila, eh, Mecola iz skupine ELS in gospa Kjenge iz skupine socialistov. V tej pomembni resoluciji je tudi zelo pomembno človekoljubno sporočilo, ampak še vedno visi in je neuresničen ta mandat, da se neha Ehm, kriminalizirati nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s tem področjem in zato eh, pozivam vse eh, člane parlamenta naj ponovno poudarijo to isto zavezanost k temu mandatu. Hvala lepa. Sedaj pa imenu Evropskega sveta dobi besedo gospa Tuporajnen. Izvolite. Gospa predsednica, spoštovani poslanci, dovolite, da na začetku povem, da je situacija v sredozemlju še naprej zaskrbljujoča, vendar pa moramo povedati tudi, da se je bistveno izboljšalo v zadnjih letih. Po podatkih Frontexa je leto 2018 sredozemlje prečkalo 137 tisoč migrantov po eni od treh rednih poti. Letos pa smo na 100 pet tisoč prihodih, kar pomeni, da je to deset odstotno zmanjšanje v primerjavi s prejšnjim letom. Seveda je vsaka smrt pre, ena preveč, ampak eh, leto, eh, letos se je število umrlih v sredozemlju znižalo za 44 odstotkov v primerjavi z prejšnjim letom, kar gre pripisati večjim operacijam eh, reševanja, zmogljivostim libijske oblasti, pa tudi manjšemu številu prihodov. Od letošnjega leta naj bi 677 ljudi eh, izgubilo življenja, ko so skušali prečkati sredozemlje, kar je seveda tragedija, če tudi beležimo določen napredek. Agencija OZN ocenjuje, da je leta 2018 libijska obaljna straža na morju rešila 15 tisoč ljudi. Čeprav se tam situacija, varnostna situacija slabša, leto 2019 pa še. Eh, um, je libijska obalna straža letos na morju rešila 7100 ljudi. Te številke kažejo, kako pomembno Evropska unija prispeva k temu, da bi se zmanjšale žrtve na morju. Še zlasti v Libiji je bila naša pomoč velikega pomena zaradi pomankanja eh, libijs in eh, nezadostnih virov libijske organizacije. 90 milijonov ljudi je bilo namenjenih temu, da se eh, izboljša tudi koordinacijski center eh, Libiji. Operacija Sofija je usposobila 355 pripadnikov obalne straže, pa tudi azilni podporni eh, urad je izvajal usposabljanje glede dostopa do azilnega postopka. Kljub temu, da v sredozemlju obstajajo usklajene operacije, s katerimi smo od vsega začetka rešili več kot 470 tisoč življenj in čeprav so se izboljšali pogoji v severnoafriških državah, pa ne moremo zanikati, da je celovita organizacija, kar zadeva operacije iskanja in reševanja, nezadovoljiva. Še vedno ni dovolj odgovornosti, ljudje eh, oziroma države članice ne delijo ustrezno mero odgovornosti in eh, potrebujemo tudi večjo eh, napovedljivost teh operacij na morju. Okrepiti moramo sodelovanje in koordinacijo z severnoafriškimi partnericami. To ni nekaj, za kar je odgovorna zgolj Evropska unija. Tudi mednarodno pravo, pomorsko pravo določa, da imajo vse obalne države konkretne odgovornosti. Da bi omogočili, da bi naši partnerji lahko izvajali te odgovornosti, ponujamo dodatno podporo severnoafriškim državam, kot so Moroko, Tunizija, Egipt in Alžirija ko gre za upravljanje migracij. To pa vključuje tudi izvajanje določenih eh, re, re, eh, operacij reševanja in um, izkrcavanja po mednarodnem pravu. Kot veste, je bila italijanska uh, politika spremenjena in Italija sedaj dopušča nevladnim ladjam, da pristanejo njihovem in se privežejo v njihovem pristanišču. Prav tako je uh, Italija spremenila um, zakonodajo glede kriminalizacije teh ladij. Zato, da bi eh, bili kos eh, ad hoc prihodom migrantom prek sredozemlja pa so vse države članice od poletja delale na skupni rešitvi. 23. septembra je bila pripravljena skupna deklaracija, ki opredeljuje skupni mehanizem, ki bi nadomestil trenutni pristop z bolj koordiniranim in učinkovitejšim. Glede tega so se dogovorile Francija, Nemčija, Italija in Malta. Od tlej je nekaj drugih držav članic tudi sklenilo sodelovati, drugi pa so še vabljeni. Videti bomo morali, kako bo v praksi deloval ta novi pristop. Pripričana pa sem, da če se bo ta mehanizem izkazal za tekočega in gladkega, da bo to vsekakor najboljša spobuda za druge, da se pridružijo. Tiste države članice, ki so že prej sodelovali v prostovoljnih premestitvah z Italije in Malte, so začele preučevati skupno prakso, ki je že bila razvita s pomočjo komisijo in agencij in se zdaj pogovarjajo o skupnih standardnih eh, postopkih delovanja. Ampak če tudi bi bil ta mehanizem zelo učinkovit, pa sam po sebi ne bi mogel biti naš končni cilj. Najti moramo dolgoročnejšo rešitev za to situacijo, hkrati pa moramo razviti skupen azilni sistem v Evropi. Na podlagi a, povabila Evropskega sveta v novi strateški agendi potrebujemo novo rešitev, ki bo temeljila na solidarnosti in a, poštenemu deljenju bremen. Tak sistem mora delovati dobro v običajni situaciji, pa tudi v času kriz. Zajamčiti mora zaščito ljudem, ki so v stiski, preprečevati mora sekundarne premike in biti mora učinkovitejši pri vračanju tistih, ki nimajo pravico ostati v Evropski uniji. Med našim predsedovanjem smo skušali pospeševati strateške uh, razprave usmerjene v prihodnost glede največjih izzivov. Skupaj z državami članicami skušamo preučiti ključne teme, ki so na kocki in to z širše perspektive in na celovit način. Verjamemo, da bi na ta način lahko znova zgradili zaupanje in sodelovanje med državami članicami. Sočasno pa lahko uh, Eh, tudi pripomoremo k eh, izvajanju no, programa nove komisije. Tukaj temeljimo na predlogih eh, nove zakonodaje, ki jih bo znova ocenila komisija, kot upamo, ki so na mizi kar zadeva kriminalizacijo organizacij, ki zagotavljajo človeknulo pomoč. Naj rečem, da je vloga nevladnih organizacij v teh operacijah nekaj, kar ne smemo prevzreti. Kot je povedal predsednik odbora, za, uh, odbora Libe in kot nas spominja resolucija Evropskega parlamenta iz julija letos, moramo pripoznati njihovo vlogo pri reševanju življenj na morju. Akcijski načrt zoprtih otapljanja migrantov Evropske unije pa uh, poudarja, da je treba poskrbeti za ustrezne kazenske sankcije, pri čemer pa se izogibati tveganju, da bi kriminalizirali tiste, ki zagotavljajo čokoljubno pomoč migrantom v stisku stiski. Če prav razumem, bo komisija znova preučila okvir za to pomoč in pripravila smernice za države članice, kako naj preprečijo kriminalizacijo nevladnih organizacij. Poleg tega pa moramo otrditi naša prizadevanja o boju proti tihotapskim mrežam in to na bolj celovit načrt. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu komisije gospod komisar Han. Hvala lepa, gospa predsednica, poslanci, gospa ministrica. Po zaslugi tega, kar je bilo doseženo v zadnjih štirih letih pri izvajanju celovite migracijske politike, mislim, da sedaj lahko opazimo pomemben napredek, ki ga lahko resnično pozitivno pozdravimo. Situacija na področju migracij se je uh, vrnila na naraven pred krizo leta 2015, vendar pa je situacija še naprej krhka in še naprej moramo biti mobilizirani in pričakovati morebitne izzive v prihodnje. Število smrtnih žrtev v sredozemlju sicer pada, vendar je še vedno previsoko. Vsaka smrtna žrtev je uh, posamezna. Um, tragedija in to nas um, mora vedno znova opominjati, da moramo storiti več. Zato sem zelo vesel, da lahko danes govorimo o pomembnem vprašanju iskanja in reševanja v sredozemlju. Reševanje življenja je bila vedno eh, prioriteta komisije. Od leta 2015 so štiri operacije EU prispevali k temu, da smo rešili skoraj 730 tisoč ljudi na morju. Tri operacije izmed teh štirih Emi s Pozajdon Enidalo, um, ki jih je komunicirala, ki jih je koordinirala obalna straža, še naprej delujejo. Kar pa zadeva operacijo Sofijo, so se države članice odločile, da jo bodo podprle in nadaljevale šele, če se bodo bo izboljšalo stanje na področju plovil. Tam situacija ni vzdržna. Naša zaveza, da bomo reševali življenja, se ne začne takrat, ko pristanejo velike ladje in ladje z begunci na naših mejah. Naši ukrepi vključujejo tudi tiste, ki skušajo pomagati migrantom v tretjih državah, preden se podajo na nevarno pot in um, tudi eh, so usmerjene proti preprečevanju tih otapcev. Uh, Ko govorimo o iskanju in reševanju, ne smemo pozabiti, da je to naloga, ki je v pristojnosti nacionalnih držav članic, ki jo države članice izvajo na podlagi mednarodnega prava, eh, pomorskega prava. Evropska unija nima pristojnosti, da, po, da bi koordinirala te dejavnosti in zato tudi nimamo pravice ali pa dožnosti, da bi uh, imenovali pristanišča za izkrcavanje. Uh, ta pogajanja in ti dogovori so v pristojnosti nacionalnih koordinacijskih organov, ki jih veže tudi mednarodno pravo, eh, ki zatrjuje, da morajo pomagati osebam, ki se znajdejo v stiski na morju. S tem pa sedaj prehajam k ulogam pomoči, ki jih ne bi smeli kriminalizirati. Naj še enkrat povdarim. Nobena iskrena pomoč eh, migrantom ki so v stiski na morju ali pa ki potrebujejo pomoč na evropskem ozemlju, ni taka, ki bi jo po zakonu Evropske unije smeli kriminalizirati. Tisti pa, ki rešujejo in išče, iščejo te ljudi, pa seveda morajo delovati v skladu z mednarodnimi pravili. Naša pomoč kakršnakoli pomoč eh, nezakonitemu prehodu ali pa vstopu ne dopušča državam članicam, da bi kriminalizirali splošno pomoč migrantom. Pravno sprotno daje možnost, da se to vrstno vedenje izuzame iz kriminalnih dejanj po mednarodnem pravu. Vendar pa ob vsem tem je Evropska komisija ocenila Evropski pravni okvir leta 2017 in tem smo priznali, da obstaja premalo jasnosti pri izvajanju klauzule o človekoljubni pomoči v državah članicah. Posledično je ta ocena ugotovila, da morajo države članice stopiti v dialog z nevladnimi organizacijami, zato da bi bilo sodelovanje bolj tekoče, da bi se razjasnili konteksti in da bi se tudi obravnavale zaskrbljenosti povezane s kriminalizacijo. Komisija se je tudi eh, povezala s civilno družbo, da bi zbrala več eh, dokazov in tudi krepila dialog o izvajanju obstoječih pravil. Zadnji sestanek med civilno družbo in komisijo na to temo je potekal 1. oktobra letos. Rezultati tega dialoga in povezovanja s civilno družbo bodo eh, potem podlaga za razmislek naslednje komisije. No, kljub vsem tem omejitvah pa eh, komisija neotrudno išče rešitev za porazdelitev ljudi, ki se rešijo na morju in to v skladu z načelom solidarnosti in pravične porazdelitve odgovornosti. Na zaprosilo držav članic pa eh, je komisija tudi igrala aktivno vlogo v procesu preselitev po 15 incidentih z izkrcanjem migrantom. V tem je bilo udeleženih več kot 1100 ljudi, ki so že bili poslani oziroma premeščeni v druge države članice in na Norveško. Danes imamo 750 ljudi, večina se jih je izkrcala v zadnjih dveh mesecih, še ostaja Um, je še takih, kjer jih moramo premestiti. 15 držav članic, Belgija, Finska, Francija, Nemčija, Itva, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Slova, Slovenija, Španija in Norveška sodelujejo v teh izjavah. Podarjam, da, vsak, da se v vsakem primeru uh, uh, nudi tudi uh, dejavna pomoč državam članicam, ki želijo izkazati solidarnost eh, s temi premestitvami. Na ta način smo zmogli premustiti tiste težave, ki so se pojavile pri odločanju, kje naj bi se izkrcala določena ladja. Države članice so se doslej uspele dogovoriti o začasnih ureditvah po izkrcanju. Zato smo potem eh, na Malti v, um, med Francijo, Nemčijo, Italijo in Malto sklenili skupno deklaracijo, ki je bila predložena potem vsem ministrom na nedavnem svetu, ministro za pravosodje in notranje zadeve. Nadaljne razprave pa bodo sledile tako na politični kot tehnični ravni. V ta namen uh, bo potekal prvi tehnični sestanek med tistimi državami, ki sodelujejo pri premestitvah oziroma je že potekal 11. oktobra. Pri njem pa so, je sodelovalo 13 držav članic, Norveška in tudi Evropske agencije. Mislim, da je to dober znak za začetek. Delo se bo nadaljevalo na tej podlagi, sočasno pa je, je ta ureditev lahko le umestna rešitev do strukturne reforme azilnega in migracijskega sistema. Zato je treba pripraviti skupen azilni sistem, treba je revidirati eh, direktivo o vračanju, pa tudi vse ostale eh, zakonodajne dokumente, ki zadevajo naše zunanje meje pri tem pa se moramo povezovati v partnerstva tudi z partnerskimi državami, ki igrajo pri tem določeno vlogo. Hvala lepa. Rozpoczniemy wystąpienia w imieniu grup politycznych. Chciałabym państwa prosić o rygorystyczne przestrzeganie. Preden e, spregovorijo govorniki v imenu političnih skupin, bi vas lepo prosila, da se držite odmejenega, odmerjenega časa. Najprej dobi besedo gospa Dupont v imenu ELS sehr geehrte präsidentin werte kollegen menschen in seenot zu retten. spoštovane kolegice in kolegi naša pravna in humanitarna dolžnost je da rešujemo ljudi ki so v eh, življenjski nevarnosti na morju. Prav zato sem se z veseljem udeležila pri prošnji za to resolucijo. Ne želimo pa ustvariti modela, ki bo pomagal tihotapcem ljudi. Ne želimo podpirati njihovega poslovnega modela, namesto da bi se bojevali zoprnega. Namreč razlogi za beg za begunce niso eh, na morju, ampak so na kopnem. Prav zato potrebujemo mednarodne zaveze, ki se jih bodo držali prav vsi akterji. Potrebujemo dober dogovor z državami izvora in tranzitnimi državami, pa tudi boljše pogoje v državah izvora in skupen boj zopr organizirani zločin. Potrebujemo boljšo povezavo med eh, migracijsko politiko in gospodarsko politiko. Poleg tega moramo spostaviti varne poti za ljudi, ki bežijo pred nevarnostjo in preganjanjem. V tem trenutku žal nimamo ukrepov, ki bi bili um, zadovoljivi, da bi lahko dosegli naš končni cilj zaščititi ljudi, ki so se morali podati na to nevarno pot. Le na tak način bomo lahko zaščitili življenja. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine SND kolega Morajš. Izvolite. Hvala lepa. V sredozemlju je izgubljenih veliko življenj in izpodbijajo se naše temeljne vrednote, zato moramo nujno ukrepati. Predsednik odbora Libe je imel težko nalogo, namreč združiti je moral različne politične skupine pri pripravi te resolucije. Naslovil je to resolucijo na države članice in Evropsko komisijo na zelo konkreten način. Namreč odločitev je preprosta, ali bomo ukrepali ali pa ne. In prav zato je pomembno, da to vprašamo novo Evropsko komisijo. Ne moremo se izogniti konkretnim humanitarnim ukrepom, če želimo ohraniti naše temeljne vrednote. Specifično moramo zapisati, kateri načini pomoči ne bodo kriminalizirani in upam, da bo Evropska komisija sprejela nove smernice do konca letošnjega leta. Vem, da bo komisija začela svoj novi mandat šele v začetku decembra in vem, da je paket za azil trenutno zamrznjen, ampak potrebujemo hitro ukrepanje večja transparentnost pri delovanju Frontexa na morju, pa tudi kar se tiče tega, kako se uporabljajo finančna sredstva Evropske unije in držav članic, predvsem tista sredstva, ki so namenjena obaljnim stražam v Libiji, Maroku in Tuniziji, potem kako se izvaja načelo nevračanja in tako naprej. Vse to je potrebno spoštovati. Države članice morajo izboljšati svoje obveznosti za reševanje na življenj na morju, ponuditi morajo plovila in podpreti nevladne organizacije pri reševalnih operacijah. V resoluciji jasno piše, kaj lahko stori komisija, kaj naj stori nova komisija in kaj lahko storijo države članice. Države članice s prstom kažejo ena na drugo in to ni v skladu z našimi vrednotami. To samo porablja naša sredstva. Namreč na koncu bomo vsekakor morali sprejeti nekatere težke odločitve. In samo težke odločitve bodo moralne in trajnostne. Postati moramo proaktivni in mislim, da moramo podpreti to resolucijo. Moja skupina si želi čim večjo podporo, zato da lahko izkažemo evropske vrednote, za katere se vse čas zauzemamo. Hvala lepa. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine Renew, gospa Intefeld. Dve minuti, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovana ministrica, gospod komisar. Za začetek naj povem naslednje. Vsako življenje je pomembno. Vsako življenje je pomembno. Sedaj govorimo o številkah, navajamo statistiko o tem, kdo je se je utopil, ampak gre za ljudi, Gre za otroke, ki so se nekoč rodili, njihovi starši so imeli velike upe za njih in sedaj so umrli v sredozemlju. Gre za ljudi, kot smo jaz in vi. Tega ne smemo pozabiti. Pa še nekaj, gre za resolucijo o iskanju in reševanju. Ne gre za to, da moramo sprejeti celoviti svežen o azilu, vemo, da je ta blokiran v svetu. Naš parlament je opravil svojo domačo nalogo, mi smo pripravljeni, ampak ne moremo več čakati, da bo ta svežen za azil sprejet. Ljudje umirajo in prav zato moramo zagotoviti potrebne zmogljivosti v sredozemlju. In če bodo evropske države članice tukaj pustile veliko vrzel pri reševanju, potem bodo nevladne organizacije ali pa komercialna plovila prevzele nalogo, ki jo države članice ne izpolnjujejo. Ne smemo jih kriminalizirati za to pomoč, ki jo ponujajo najprej bomo te ljudi rešili iz morja, šele potem pa se lahko prepiramo o tem, ali so, eh, imajo pravico do mednarodne zaščite in tako naprej. Potrebujemo neko trajnostno rešitev. Sama sicer ne podpiram rešitev, ki nimajo podlage v pogodbah, ampak če je dogovor iz Malte prvi korak k dolgotrajni rešitvi, potem morajo to podpreti vse države članice. Ampak le štiri države članice so ta dogovor do sedaj podprle. To je sramotno. Svežen za azil je blokiran in to je samo izgovor za to, da ne rešujejo ljudi. Tega res ne razumem, to je sramotno. Pozivam naše prijatelje iz Evropske ljudske stranke, vem, da je poročevalka uh, v senci gospod Dupont tukaj storila veliko, ampak deli ELS pogosto govorijo o krščanskih vrednotah in se na nje nanašajo, po drugi strani pa teh vrednot ne kažejo v predlogih sprememb, ki jih ulagajo. Nek nemški veleposlanik je poslal dopis gospe Merklovi, češ da imamo v Libiji koncentracijska taborišča. Ta taborišča je potrebno takoj zapreti in izboljšati pogoje za ljudi, ki tam živijo. Mislim, da je to čisto jasno. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih gospod Markvard. Minuto in pol. Ja, vielen dank. Um... Najlepša hvala. Humanitarnost ni to, da bi žrtvovali nekoga za višji cilj, je povedal nek filozof. Zagotoviti moramo, da se preneha to masovno umiranje v sredozemlju. Z resolucijo želimo pokazati, da lahko storimo več in to mora storiti tudi nova Evropska komisija. Nihče ne bi smel umirati na tem begu v Evropo. To bi morali zagotoviti in zagotoviti moramo tudi, da nihče ne rabi bežati v takšnih. Eh, čovnih, ki niso primerni za plovbo, ampak to se dogaja na naših zunanjih mejah, umijajo, umirajo ljudje in to so ljudje, ki so bili za nekoga pomembni, ki jih je imel nekoč nekdo rad. V tem trenutku živimo v Evropski uniji, ki nima plovil za reševanje in iskanje. Naš najviše, naše najviše sodišče je prepovedalo vračanje ljudi v Libijo in sedaj libijske milice počnejo prav to, kar smo prepovedali, mi pa jim za to plačujemo. To je sramotno. Potrebujemo eh, misijo za reševanje in iskanje na morju, potrebujemo humanitarno pomoč. Letala Frontexa pa morajo informirati vsa plovila v okolici, da naj eh, sprožijo reševalno akcijo. Ne smemo podpirati.